preden bomo šli na izvolitev, moram preveriti identiteto namestnikov. Poslovnik ne reka, da slišimo tudi imena namestnikov. Joe Leinen je danes tu na mesto gospe Hoffman. Gabriele Pros je tu na mesto gospe Budi. Benjuito Ziloaga je tu na mesto gospe Mirjade. In gospa Botalar je tu na mesto gospe Vale. Torej, to so namestniki, imena sem pravkar navedel. Mislim, da smo dosegli sklepčnost potrebujemo najmanj 11 članov za sklepčnost in v teh pogojih gremo lahko naprej na izvolitev članov predsedstva. Že od januarja smo v predsedstvu imeli predsednika in prvega podpredsednika, to je bil gospod Sarama. Skupine so dosegle dogovor. vidimo, da bomo imeli kandidata za drugega podpredsednika, to je gospod Gajer, tretji podpredsednik bo gospod Muresan in četrti podpredsednik, gospa Holmajer. Gospod Gajer, ste kandidat. Gospod Gajer je kandidat, gospod Muresan? Gospa Holmajer, ste kandidatka, ja. Ali moramo tajno glasovati ali menite, da lahko izvolimo naše kandidatke? kolege z aplauzom. Torej, nihče ni proti aplauzu. Dobro. Potem pa torej pravim, da smo izvolili drugega podpredsednika, to je Jans Geir. Imamo tretjega podpredsednja, to je gospod Murešal. In imamo četrto podpredsednico, Moniko Holmajer. Gospe in gospodje podpredsedniki, prosim, da se usedete tu predsedstvu. Imam tudi predlagano spremembo na dnevnem redu in sicer sedaj ne bi obravnavali jamstveni sklad za zunanje ukrepe, ampak zaradi osebnih razlogov bi gospa Holmajer sedaj želila predstaviti svoje poročilo ki se nanaša na nepremičninsko politiko. Komisije. Tu gre znesti za projekt Frontexa. Mikrofon, prosim. domače ne slišimo. Um, Gospod predsednik, hvala. O tem lahko odločamo v ponedeljek. Gre za to, da bi najdlje imeli v najemu zgradbo, kot bi bilo treba, da bi imeli torej dve leti rezerve in zaradi tega bo seveda treba imeti več denarja in mislim, da je treba, da ta rezerva ostane čim nižja, gre za dve zgradbi, za enak namen in za isto osebje. Ta prehod še ni stotstoten. 100 dve leti dodatnega najema sta že kar veliko in to bi bilo treba obravnavati kritično. Hvala. V ponedeljek torej bi odločili. Kdo želi besedo na to temo? To je poročilo gospe Holmajer. Nihče? Hvala, gospa podpredsednica. Še enkrat čestitke za izvolitev. Sedaj pa vabim Ajder Gardija Zabal naj predstavi svoje poročilo o jamstvenem skladu za zunanje ukrepe. Sí, muchas gracias, presidente. Najlepša hvala, predsednik. Ali mi slišite? Dobro. Kot sem rekla, govorili bomo o poročilu, o eh, zunanjem mandatu za Evropsko investicijsko banko. Nasplošno vam lahko predstavim predloge sprememb, ki sem jih pripravila kot poročevalka na predlog odbora in eh, želela bi nekaj povedati tudi o predlogih sprememb, ki, jih, ki sem jih prejela in o možnosti, da najdemo kakšen dogovor v zvezi z njimi. V poročilu sem uh, delo razdelila na pet delov. V enem delu govorim o številkah in o splošnem dogovoru o povišanju praga za zunanje delovanje A e in B, ampak tukaj smo ELS in S in D predlagali spremembe za vse pragove, ki so bili določeni, tako da upam vendarle, da bomo lahko dosegli dogovor. Naj spomnim, da je ta pobuda za spremembo številk, ki jih je pripravila komisija, namenjena temu, da se po eni strani zvišajo sredstva, ki so namenjena za zunanje delovanje EID in po drugi strani, da se namenjena temu, da se okrepijo tista področja, eh, na katerih je EIB predvsem želela povišati svoje naložbe in to je na področju sosedske politike. Če pa želimo dodatna sredstva in predvsem za vzhodno um, sosedstvo, uh, kot je bilo predvideno, pa si mi prizadevamo za uh, povečanje sredstev tudi za južno sosedstvo in tudi za um, sodelovanje z Južno Ameriko. Tako da predlog je, da se ohranijo sredstva za vzhodno sosedstvo, ampak da se zagotovi tudi povišanje sredstev za južno sosedstvo in tudi deloma za Južno Ameriko. Seveda se zavedamo, da migracijski pritisk ne prihaja samo iz vzhoda, vzhoda, ampak tudi iz juga. In eden od ciljev, ki ga zasleduje EIB, je prav ta, da se poveča delovanje v tistih državah, v katerih je pritisk migraciji večji. Istočasno smo priča številnim geopolitičnim dogodkom v svetu, če jih lahko tako poimenujemo, kot naprimer Trumpova zmaga v ZDA, ki eh, je za seboj potegnila tudi zaprtje meja kar um, močno vpliva na Južno Ameriko in to je tudi priložnost za Evropsko unijo, da pogledamo nekoliko dlje od našega bližnjega sosedstva. Res je, da se sicer ponavadi posvečamo bolj tistim, ki so nam blizu, vendar pa uh, tudi daljš, daljnje sosedstvo vpliva na um, Evropsko unijo. In, Tukaj imamo v mislih predvsem Južno Ameriko, kot sem že povedala. Glede številk nasplošno. Mislim, da ne bi smeli imeti težav, da ohranimo to povišanje, ki ga predlaga komisija, vendar pa mislim, da bi morali doseči vendarle eh, skupno stališče glede tega v parlamentu. Potem naslednji predlogi spremem pa zadevajo ta novi četrti cilj. Tukaj sem želela nekoliko spremeniti besedilo, ki zadeva četrti cilj, tako da ne bi govorili samo o boju proti glavnim razlogom za uh, migracije. To je sicer logično zastavljen cilj ki je kot tak zapisan v predlogu komisije, vendar pa mislim, da se ne bi smeli samo na to osredotočiti, torej na boj proti razlogom za migracije, ampak bi morali našo vizijo še razširiti in sicer eh, pomagati tem državam na njihovi razvojni poti, zato da ljudje iz teh držav ne bi čutili potrebe, da jih zapuščajo in se podajo na pot proti Evropski uniji. Na vsak način ob. Eh, tej spremembi cilja, za katero se zauzemamo, želimo poudariti, da so migracije posledica dogajanja v teh državah in da je dosti bolj logično, da se na mesto posledic lotimo vzrokov. Tukaj želimo zauzeti holističen pristop. Mislimo, da je to bolj korektno stališče in pristop, kot pa da se lotevamo samo posledic migracij. Kakorkoli, kadar vlagamo v te države in jim pomagamo na poti k razvoju in sicer trajnostnemu razvoju, je cilj, ki ga zasledujejo vse politike, v tem primeru govorimo sicer o zunanjem delovanju EIB, danes popovdne pa bomo govorili tudi o Evropskem skladu za trajnostni razvoj, ki zasleduje iste cilje. Torej, pri tem je očitno, da si prizadevamo za eh, to, da bi se te države razvile in da bi lahko v prihodnosti nudile več možnosti mladim, ki dan danes tu ne morejo najti dela. No, tukaj smo seveda prijeli zelo veliko predlogov sprememb in mislim, da bomo morda eh, tako vsaj na levi strani eh, uspeli doseči dogovor med političnimi skupinami. Želim pa povdariti še enkrat, to, da želimo uh, eh, zauzeti bolj splošen pristop in se ne lotevati samo uz, uh, posledic eh, migracij. Tretji sklop pa je politika za enakost spolov. In pri tej, tem sklopu smo dobili ravno tako zelo veliko predlogov sprememb. Predvsem gre za željo po nadzoru učinka delovanja politike za enakost spolov. In mislim, da se moramo tu nekoliko uskladiti pri izbiri besedišča in oblikovanju besedila. Isto velja za človekove pravice in za prizadevanje, da se človekove pravice ne bi kršile na določenih področjih. Tukaj smo številne skupine v bistvu podobnega mnenja, tako da moramo najti samo dogovor o besedilu, ki ga bomo vsi podprli. In še zadnji sklop pa zadeva davčno, davčne utaje, davčne oaze in tako naprej. Tudi tukaj smo prijeli zelo veliko predlogov sprememb. Eh, ampak v bistvu se ne zelo razhajajo, tako da eh, moramo samo priti do nekega skupnega besedila. Še zadnja tema o kateri smo skupaj razpravljali eh, pri tem poročilu. In ne morem sicer reči, da smo povsem soglasni, gotovo pa imamo zelo veliko večino v tem odboru za podporo predlogu komisije in za pogajanja o upravljanju sredstev iz tega sklada, ki, za katerega naj bo odgovorna eh, komisija ki eh, mora poskrbeti tudi za primerno finančno uredbo, tako da bodo v isti proračunski postavki predvidena vsa jamstva za eh, ta del proračuna Evropske unije. No, eh, nisem se sedaj spuščala v podrobnosti uloženih predlogov sprememb, sem pa želela izpostaviti najpomembnejše teme. Seveda bomo morali glasovati o številnih predlogih sprememb, morali bomo glasovati tudi pozitivno za nje, saj so usmerjeni v isto smer, kot je bil naš eh, namen. Jutri bomo imeli sestanek z različnimi poročevalci v Senci, s katerimi sem se sicer že sestala individualno, ampak jutri se bomo sestali vsi skupaj, tako da bomo. Eh, uh, skušali črno na belem zapisati naše končno stališče. Tako da pričakujem vaše pripombe. Vsekakor pa upam, da bomo jutri vsi zelo pozitivno pristopili k temu sestanku, tako da bomo lahko dosegli čim boljši dogovor že znotraj odbora za proračun. Na ta način bo naše stališče veliko močnejše. Hvala lepa. Bohaj. Hvala, gospa poročevalka, hvala za to predstavitev. Mislim, da bomo sedaj bolj naklonjeni ukrepom v okviru zunanje politike in no, upamo, da bomo na tak način tudi rešili vse vprašanja povezana z viri migracij. Sedaj pa razprava, gospa Mutala. Uh, um, ja, hvala lepa, predsedujoči. Zelo dobro je bilo videti, da je naša poročevalka gospa Gardija Zabal Rubijal zelo dobro razumela osnovna načela učinkovitosti razvoja. Lepo je, da se trudi oblikovati izboljšave predlogu komisije, kar je spomini, da želijo močno povdariti, spolnitev vseh zahtev glede človekovih pravic in ocene agende. Tako da povsem podpiram te predloge tu. Prav tako mislim, da moramo podpreti njene spremembe glede preglednosti, spremembe, ki so v smeri objave merjanja rezultatov. Sedaj Eh, seveda razumemo potrebo potem, da moramo ustvariti povezavo med migracijami in razvojem, ampak vseeno menimo, da tega ne smemo odraziti v pravnih obveznostih. Zato obstajajo pravni in politični razlogi. Sicer moramo jasno reči, da se je poročevalka potrudila, da bi izboljšala nekatere pomakljivosti v predlogu komisije, ampak vseeno mislimo, da ne moramo in ne bi smeli uporabljati teh odločitev za identifikacijo in kodifikacijo tega, kaj so glavni razlogi za migracije. Politično gledno je to zelo problematično in to ne deluje. Zato predlagamo, da ne bi vključili omimb migracij in glavnih vzrogov za migracije. Ampak s tem predlogom pa bi vendarle lahko znatno prispevali k evropski razvojni politiki. In tu mislim, da bi lahko imeli ta usporedni predlog glede jamstvenega sklada. To je res lahko inovativen instrument. Tako da res menimo, da bi lahko kratkoročno gledano s tem instrumentom reševali migracije. To ne deluje. Če so pričakovanja takšna, se bojim, da bodo tisti, ki to prečakujejo, razočarani, kajti to ni urejen tak način. In mimo grede, v odboru oziroma v skupnosti za razvoj razumemo, da če imamo razvoj, so ljudje bolj naklonjeni k migracijam, ker imajo zmogljivosti za to, da migrirajo. Tako da prosim, da ne verjemite v to, da bi lahko mm, vse kratkoročno rešili s tem, kar smo sedaj začeli imenovati migracijska kriza. Prav tako bi rada dodala še nekaj predlog komisije o splošnem posojanju glede podnebnih sprememb, to je precej skromno, to bi povišali na vse 40 odstotkov. In to bi bil pomemben korak v smeri izvajanja pariškega dogovora. To je ta dogovor Evropske unije mednarodne skupnosti. Prav tako bi radi okrepili določbe glede nekooperativnih eh, jurisdikcij, javnost je vedno bolj skeptična glede tega in se opira temu, da bi vključili davkoplačevalski denar v te sklade, ki jih vodijo te nekooperativne jurisdikcije. Tako da moramo tu razmisliti tudi o socialnih odgovornostih za vse zakonite udeležence v tem procesu. Ampak tu pri tem poročilu je bistven odstavek 1.11. členu, kjer gre za izpolnitev zunanje politike in strateških ciljev Evropske unije, zlasti Evropskega strateškega okvira akcijskega črta za človekove pravice. Če želimo res izpolniti naše obveznosti skladno za evropsko zunanje politiko. Torej, hvala lepa za poročilo. Prepričana sem, da bomo dosegli dobre rezultate tu. Merci. Hvala lepa, hvala za te obetajoče napovedi. Gospod De Presedaj. Hvala, gospod predsednik. Eh, tu sem nekoliko omejen, nisem prinesel svojih zapiskov, malce moram poiskati tu med papiri. Štiri stvari bi omenil najprej prvo, glede porazdelitve. Tu se bolj strinja, če smem tako reči, s temi predlogi poročevalke. Kaj ti imel sem priložnost eh, dvostransko se pogovarjati s poročevalko o tem, obravnavala sva predloge LS-a in glede tega poročila med vzhodom in jugom se moramo bolj osredotočiti na jug. Tako da moramo poročilo nekoliko popraviti, tu, kjer imamo predviden prag. kar bi se lahko uporabilo v tem ali drugem območju. Prav tako podpiram izboljšavo Praga glede Latinske Amerike, kajti glede na situacijo, ki jo imamo sedaj v ZDA, v Mehiki in Latinske Ameriki, je sedaj napočil ta trenutek, da bi lahko res znatno prispevali k izboljšavi odnosov z Latinsko Ameriko. Po drugi strani pa naj rečem, da nisem podpiral tega, da bi imeli Kubo, na seznamu. Ne vidim, zakaj bi podprli eh, ta režim Raula Kastra, ki ne napreduje dovolj in ni dovolj demokratičen. Potem drugo, glede ciljev migracij, imamo tu semantični prepir, kajti slišal sem argumente poročevalke, potem to, kar je rekla gospa Hautala. Tu nič ne piše o tem, da bi imeli tudi vzroke migracije in bi se tu osredotočili na kaj? Na poreklo migracij, na cilje, tu imamo demografijo, recimo v nekaterih državah, to so razlogi in potrebujemo gospodarski razvoj po drugi strani, pa ni objektivnega potencijala rasti, ni perspektiv za zaposlitev za nekatere mlade, ki prihajajo iz teh demografskih skupin. Torej, nekaj so semantični prepiri, po drugi strani pa ni razlik glede ciljev. Obravnavali bomo razloge migracij skupaj z razvojem. Le tako. Zakaj bom obrazložil? Ta terminologija glede razlogov migracije je pomembna. Zaradi enega cilja, gospod predsednik. Če to želimo ali ne, Ne glede na naše mnenje o tem, kako je treba obravnavati migracijske tokove, je pomembno javno mnenje in to je destabilizirano, če ne znamo dobro urediti migracijske tokove. Pogumni moramo biti, da potrdimo te evropske cilje in da korektno obravnavamo migracijske tokove in da rečemo, ja, lahko ohranimo ljudi tam, kjer se lahko razvijajo, na kraju samem, tam pa kjer ne, moramo ustvarjati poti tako, da so lahko ostanejo na evropskem ozemlju. Potem, glede obravnave moških in žensk, glede pa potrebe potem, da mora imeti ravnovesje, tu smo vložili nekaj predlogov sprememb, kajti imamo formulacije, ki so mogoče pretirane, glede realnosti, glede možnosti nadzora. Strinjam se s tem, glede človekovih pravic, glede krepitve vloge komisije, glede preostalega pa se močno strinjam s tem, kar je predlagala naša pročevalka. Na naslednjem sestanku bomo pravčeli vse predloge. Mislim, da bomo lahko vse podprli. Hvala, predsednik. Hvala, gospod Depre. Gospod Muresan. Hvala, predsednik, kolegi. Najprej naj rečem, da smo delali zelo pozitivno, zelo konstruktivno poročevalka. Gardija Zabal je zelo dobro stalovala z poročevalci v senci, kot je rekla, se bomo srečali jutri. Pripričan sem, da bomo lahko dosegli kompromise in splošne dogovore glede vseh vprašanj, ki jih je predstavila. Kot je rekla, bomo morali imeti jasno večino tu v hiši, zato da bomo okrepili to poročilo glede na prihodnja pogajanja. Glede teh vprašanj, ki jih je poročevalka opisala, Najprej glede globalnega pragu. Naša skupina je na isti valovni dolžini kot poročevalka. Globalni prag bi radi povečali na 38,4 milijarde evrov. To je skladno zahtevo EB. Menimo, da moramo iti po tej poti. Potem regionalna porazdelitev. Kako razmišljam? Ja, seveda imamo globalne izzive in imamo regionalne izzive po celem svetu. Ampak tu moramo postaviti prioritete, kajti naši viri niso neskončni, omejeni so, previdno jih moramo uporabljati. In največje grožnje v njih prihajajo iz bližnjega sosedstva, tako na jugu, zlasti tukaj, kjer imamo pritoke beguncev, kot tudi na vzhodu, zlasti v obliki vse bolj agresivne Ruske federacije, ki grozi nekaterim državam vzhodne sosedstvo Evropske unije, kjer eh, imamo tesno sodelovanje z Evropsko unijo, imamo eh, Gruzijo, Ukrajino, Moldovo, ker imamo posebne sporozume s temi državami. Tako da tu moramo največ pozornosti nameniti strogomu nadzoru skladno s pravili. Največji zneski se mora dodeliti bližnjemu sosedstvu, južnemu sosedstvu in vzhodnemu sosedstvu. Južno sosedstvo je regija, ki že sedaj prejema največje zneske med vsemi regijami. EIB je ocenila, da ne potrebujemo več denarja za južno sosedstvo, ampak poročevalka je prišla do sklepa, da potrebujemo več denarja moja skupina pripravljena podpreti ta pristop, ampak vseeno ne bi želeli uporabiti vseh sredstev za južno sosedstvo, vsega, kar je na voljo, kajti to bi vplivalo na druge regije, na vzhodno sosedstvo. Tako da se strinjamo s tem, da bi povečali sredstva za južno sosedstvo, glede na to, da imamo pomembni zive tam. Ampak ne toliko, kot je to predlagala poročevalka, ampak predsedujoči smo v stalnih stikih, se pogovarjamo in smo na poti kompromisu. Ja, lahko povečamo sredstva za jug, ampak to je že sedaj regija, ki prejema največ, ampak tu se poraja vprašanje, koliko več naj bi dobila, da bi tudi druge pomembne regije ostale še vedno pomembne. Glede vzhodnega sosedstva vemo, da če bomo še naprej imeli financiranje na tej podlagi od leta 2014, potem bi izčrpali vsa sredstva, nič več denarja ne bi bilo na voljo za Ukrajino, ki je pomembno z nas, imamo Moldovo, Gruzijo, to so manjše države, prav tako pomembne. Tudi tu moramo povečati sredstva za vzhodno sosedstvo. Potem Latinska Amerika, ja, res je, sedaj je čas, da pokažemo solidarnost do Latinske Amerike. Vidimo, kaj se dogaja v ZDA. Res je, tu je veliko izzivo za Latinsko Ameriko in biti moramo na strani Latinske Amerike. EIB je tu predlagala določno povečanje sredstev za Latinsko Ameriko. Mislim, da je povečanje upravično, pa tu se ne obstaja vprašanje, ali bomo lahko šli v smeri predlaganih povečav sredstev, kot je to predlagala pročevalka. To je veliko več, kot je predlagala EIB, ne da bi vplivali na bližnje sosedstvo, kot sem rekel. Kajti tu moramo imeti največ sredstev, kajti v bližnjem sosedstvu imamo največ izzivo. Ampak nasplošno, kot sem rekel, Jutri se bomo srečali s poročevalci v Sinci, smo v stalni stiki s poročevalko in pripričal sem, da bomo dosegli dogovor glede regionalnih pragov. To pa bo temeljilo na predlogu EB, kajti načeloma EB lahko oceni svoje potrebe zelo dobro. Drugič, glede splošnih ciljev ELM, naša skupina podpira to, da bi imeli specifične cilje, ki so povezani z tranzitom in vsega skupnostjo, ki gosti migrante, to je del strateškega odziva na val beguncev. To, kar smo v dveh letih videli v Evropi, te begunce, ki so prišli k nam glede človekovih pravic in enakosti med spoloma, strinjamo se, da so kazalniki prisotni, morajo biti prisotni pri izvajanju projektov, ampak seveda nočemo, da se to zgodi na tak način, da bi imeli dodatno pravno obremenitev, na strani upravičencev, tudi ko gre za boljše urejanje pravic med spoloma, treba preučiti, kaj je izvedljivo in treba delati na primeren način. Potem vključitev Kube na seznam upravičnih držav, to ste omenjali prej. To je nekaj, kar je naša skupina pozorno preučila. Imamo kolege iz različnih odborov, zlasti iz Afeta, ki so nedavno izrazili pomisleke glede tega. Seveda poznamo razpravo iz lanskega leta glede vključitve Bele na seznam prvični držav. Gerard Depre je zelo dobro povedal, zakaj gre. Tu imamo pozitivni trend v odnosu med Evropsko unijo in Kubo, ampak ali se Kuba dovolj hitro spreminja, da bi sedaj Kubo kar dodali na seznam pravičen držav ali naj jo dodamo sedaj ali pozneje? preko delegiranih aktov, komisij. To se je zgodilo tudi za Belorusijo, seveda. To je nekaj, kar moramo preučiti skupaj s poročevalci v senci, ampak v LS, v zlasti odboru AFET, imajo vse več zadržkov glede tega. Potem jamstveni sklad, na kratko, tu bi jasno podprli poročevalko, brez zadržkov da bi spremenili urejanje jamstvenega skleda iz EB, da bi to šlo na komisijo, da bi tako imeli lahko več doslednosti, več prekrivanja z drugimi instrumenti, ki jih komisija že ureja. In še nekaj na koncu, gospod predsedujoči, naša skupina je uložila predlog spremembe, zato da bi izključili Rusko federacijo iz seznama upravičnih držav. Zakaj smo to predlagali? vidimo vedno bolj agresivno Rusko federacijo odnosu do Unije, do številnih naših držav članic. Veliko temeljih vprašanj Unije je tu ogroženih. EIB ni dodeljevala sredstvo že vse od leta 2014, tako da menimo, da je ta realnost zelo problematična, ko nimamo nobenih posojil v odnosu do Rusije, In Ruska federacija je tu uh, pridružila del Ukrajine, Krim si je pridružila, vidimo negativne trende v odnosu med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Sedaj napoče čas, da pošljemo signal, da to ne more še naprej biti neopaženo. Ko gre za odnose med Evropsko unijo in Rusko federacijo, če bo to šlo na bolj pozitivno, stran, potem bi lahko v EEB dodelili sredstva skladno s prioritetom Evropske unije. Ampak zakonodajna podlaga bi morala biti usklena s tem, kar se že dogaja v praksi, torej, da ni sredstev za Rusko federacijo. Toliko z moje strani veselimo se delu s poročevalko, z drugimi poročevalci v senci, da bi dosegli splošni konsens in da bi imeli veliko večino v parlamentu v odnosu do prihodnih pogajanj. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kolmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem poročevalki za dobro upravljeno delo. V moji skupini v splošnem to podpiramo. In mimo grede, vsem podpredsednicam in podpredsednikom želim čestitati za izvolitev. Dobro, vsebinsko. Nisem popolnoma prepričan, ali je ta postopek, ki smo se ga izbrali v odboru, res eh, dober in taktično ustrezen. Kajti, kakor govori naslov tega poročila, govorimo o jamstvenem skladu za zunanje dejavnosti Evropske unije. S tem seveda imamo v mislih tudi vidike, kot so razvojna pomoč, pomoč za demokratični razvoj in tako naprej po svetu. Ampak veliko sprememb utemeljujemo s tem, da se želimo boriti proti migracijski krizi. Nisem popolnoma prepričan. Ne vem, mislim, da bi signal za premagovanje migranske krize moral biti, biti videti drugače. Ne moramo v tem poročilu kar tako govoriti o tem, kajti državljani pričakujejo preglednost in mislim, da bi morali sicer storiti eno, ampak seveda bi se morali ukvarjati tudi z nečim drugim. Namreč migracijsko krizo bi morali reševati pri koreninah, veliko dobrega smo že slišali, s tem se vsem strinjam, ampak. Obenem moramo upoštevati tudi nekaj če se bomo borili proti migracijski krizi z jamstvenim skladom, moramo vedeti, kaj to pomeni v praksi. V praksi to pomeni, da bomo kot parlament imeli relativno malo možnosti za neposredno vplivanje na to, kaj se bo dogajalo z naložbami. Kaj ti? Na ta način bi možnost vplivanja na to, kaj se zgodi z naložbami, preložili na EIB, seveda EIB zaupamo, ampak potem ne bomo imeli vpliva na to, kaj se bo s tem denarjem zgodilo. To mora biti jasno. Še nekaj mora biti jasno. Tukaj bomo morda začeli izvajati razvojno politiko, ki je v preteklosti pogosto šla na robe. Čeprav nismo strokovnjaki, ampak vemo, da je bil problem s takratno politiko ta, da nismo okrepili obstoječih struktur, ampak smo oblikovali nove strukture in s tem smo škodili starim strukturam. To se zlahka zgodi, zato ker lahko pride do izkrivljanja konkurence, če bi, na primer, nekomu v revni državi dali možnost, da na veliko vlaga z zavarovanimi posojili EIB to bi zelo otežilo delo lokalnim konkurentom. Zato mislim, da moramo v tem primeru izjemoma iti nekoliko naprej in mislim, da bi morali spodbujati neposredne naložbe EU, potem bi imeli možnosti neposrednega vplivanja in posvetili bi se lahko tistim področjem, ki ne vplivajo škodljivo na lokalno gospodarstvo, naprimer varovanje okolja. Potem bi lahko vlagali tudi na področje izobraževanja in usposabljanja. Tukaj ni problemov za lokalno gospodarstvo, vendar nekaj je zelo pomembno, seveda moramo biti jasni, to bo stalo določen denar in vprašanje je, koliko so nam ti ukrepi vredni. In vi ste, da že dolgo govorim o tem, da bi morali na tem področju vlagati veliko. To bi bil dobro uložen denar, ampak pod predpostavko, da se bo Evropska unija dejansko uveljavila na področju upravljanja z migracijami in na področju reševanja teh problemov. Drugače bomo imeli samo krpanko. Veliko denarja bomo sicer namenili temu, ampak samo na ključe bo, če bomo dejansko prišli do želenega cilja. Dobro upravljeno delo, to je treba pohvaliti, ampak boj proti migracijski krizi ni nekaj, kar bi lahko kar tako skrili v narekovajih v to poročilo. Ne, moramo biti pregledni in seveda jasno moramo povedati, kaj namrava storiti Evropska unija. Hvala. Merci. Hvala. Sedaj pa Benito Zverovada. Gracias, señor presidente. Tan solo unas consideraciones. Hvala lepa, gospod predsednik. Le nekaj splošnega bi povedal o poročilih, o katerih razpravljamo v zvezi z financiranjem zunanjih ukrepov. Kar veliko let je razvojna agenda za države v razvoju in revne države bila potisnjena v drugi plan. Tukaj gre dejansko za razvoj tretjih držav in njegovo spodbujanje, še zlasti v obdobju migracijske krize, ki je, kot vemo, eh, nastala pod prisilo in eh, s katero se spopadajo številne vlade v Evropski uniji. In ob upoštevanju te migracijske krize v Evropski uniji ter eh, nizke vrednosti javnih eh, finančnih sredstev smo predvideli različne sklade, kot je EFSI in eh, jamstveni sklad za zunanje ukrepe. To so torej mehanizmi, s katerimi iščemo um, zasebne naložbe v povezavi z javnimi sredstvi za to, da spodbudimo različne projekte in upam, da nam bo to uspelo. Na tak način želimo eh, okrepiti možnost za najem posojil in da in okrepiti udeležbo zasebnih vlagateljev, seveda v upanju, da bodo upravičene države eh, lahko sprejele migrante, ki, so, eh, ki, ki jih v nekaterih naših državah zavrnejo in da bodo lahko odigrale pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju prostega gibanja oseb ter prispevale k večjim možnostim za gospodarsko delovanje eh, tudi za evropska podjetja. Ampak razvoj tretjih držav ni odvisen neposredno od zunanjih ukrepov Evropske unije, odvisen je od pravičnih odnosov in izmenjav med našimi državami. Zato nam ni prav jasno, eh, kako ti naložbeni načrti odsevajo um, to podporo. Uh, in to bomo mi upoštevali pri odločanju o podpori to vrstnim oblikam financiranja. Gospa Gresla, hvala lepa. Opozoriti želim na to, da govorimo o nečem, o čemer se pogosto pretožujemo. Gre za proračunske satelite. Pritežujemo se, da nimamo vpliva na to. No, dobro, zdaj pa me čudi, da bomo še šest dodatnih milijard evrov namenili temu satelitu. Mislim, da je to zelo nekonsekventno. Mislim, da bi morali nadaljevati s predlogom komisije in da ne bi smeli razširiti tega jamstvenega sklada še nekaj pogrešam, tako v predlogu komisije, kot tudi v tem, kar počnemo mi, namreč kako bomo ta jamstveni sklad povezali z drugimi programi. Imamo sosedsko politiko, naprimer 18 milijard evrov bi naj dali na stran za jamstva v sosedski politiki. Vemo pa, da, da že iz trenutnih programov za soseščino denar ne steče. Komisija nam mora poročati o tem, kakšne so možnosti izvajanja tega programa. Kolikor jaz vem, mislim, da to sploh ni izvedljivo, še posebej zato, ker ni povezal z trenutnimi programi. Po mojem mnenju je tako, da Programe EU konkurirajo programom EIB in obratno. Število programov ni nekaj, kar bi lahko kar množili in množili. Zmogljivosti upravljanja na mestu so pač omejene in vsi vemo, da so te omejitve včasih zelo visoke. Tretje vprašanje. Torej, prvo vprašanje je, zakaj šest dodatnih milijard zakaj dajemo 6 milijard na področje, na katerega nimamo vpliva, drugič, kakšna je povezava z obstoječimi programi in tretje vprašanje je, Latinska Amerika dobi 2,5 milijarde evrov. Dobro, če se želimo boriti proti migracijam, moram povedati, da nisem videla veliko beguncev iz Latinske Amerike. Nobenega smisla nima, da denar tja pošiljamo. Ne vem, zakaj moramo mi po vsem svetu gasiti požare, tako rekoč. Sveda lepo je, če lahko pomagamo, ampak eh, ta znesek za Latinsko Ameriko se mi zdi res previsok. Hvala. Merci. Hvala lepa, hvala gospa Gresle. Gospa Mutala, zelo na kratko. Ja, hvala. Želela sem se odzvati na nekatere vedike, ki smo jih slišali. Gospod Depre je bil skeptičen glede mojih pripomp o tem, da bi reševali vzroke migracij, ampak naj povem naslednje, zakaj bi ponovno izumljali toplo vodo? Imamo zelo dobra načela evropske razvojne politike. Ta so namenjena prav temu. In sedaj, ko smo nekako pokrili vse pod tem okriljem reševanja glavnih vzrokov migracij, smo s tem ustvarili zmedo pri teh načeljih, ki naj bi jih imeli tu spredju proizvodni politiki. Naj opozorim recimo na nekatere predloge spremen poročevalke. To je pravzaprav dala pod vprašaj ta seznam komisije. Mislim, da bi bilo zelo težko za komisijo sestaviti seznam vzrokov migrancij, ampak razumem, zakaj je poročevalka to omenila. Gospod Kölmer, mislim, da evropska razvojna politika ni bila neuspešna. Mislim, da moramo biti bolj zvesti načelom, več nadzora potrebujemo, več mehanizmov mirjenja, več odgovornosti, več preglednosti. Ampak seveda drži, da če ustvarimo nove strukture, poleg drugih, kar počnemo sedaj, pri tej zmedi, eh, ki jo imamo sedaj glede vzrokov migracije, Mislim, da to ne bi bilo dobro za našo razvojno politiko. Glede jamstvenega sklada, mislim, da tu res obstaja možnost, da bi oblikovali sodobni instrument, da bi spodbudili zasebni sektor k temu, naj prispeva k izvanju razvojnih ciljev. Tudi v tistih državah, kjer je več izzivov, tudi v ranljivih državah, kjer smo mogoče malce preveč optimistični, ampak prav za to gre da ta javni denar, denar davkoplačevalcev res porabimo za to, da to povežemo z zasebnim sektorjem in da ustvarimo rezultate pri razvoju. Zato je poročevalka skupaj s poročevalci v Sinci to preučevala. Glavni predlog in to je Evropski sklad za vzdržni razvoj in naj na koncu dam še nekaj. Belorusija bi morala biti tudi upravična država za ta sredstva, ki jih obravnavamo sedaj. Strinjam se, da Rusija ne bi smela biti na seznamu. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa prosim poročevalko, naj odgovori na ta vprašanja kolegov. No, to je prav gotovo zelo pomembno poročilo in glede komuniciranja in teh sporočil. To je seveda urodje za boj proti migracijam kaj ti to postavlja Evropsko unijo v težave, ampak potrebujemo močno komuniciranje z našimi državljani, tako da bodo razumeli, kakšna je razsežnost te politike izvajanja Evropske unije. Ampak prosim, da pojasnite, kako bo to vplivalo na proračun, jamstva, torej, če gremo iz 30 ali koliko smo imeli. Samo trenutek. 36 milijard naj bi imeli v jamstvenem skladu, torej nek znesek v proračunu, kako se bo to financiralo. Gospa Gardija Zabat. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Poskušala bom odgovoriti na vprašanje, ne vem, če mi bo uspelo odgovoriti na vse, ampak vsaj nekaj uh, pripomp bom gotovo lahko podala. Najprej ti novi cilji, boj proti vzrokom za migracije in tako naprej. Želela bi povedati gospodu Depreju, da gre tukaj mogoče za eh, semantične razlike. Prav, semantične razlike že, ampak včasih se uporablja ena beseda na mesto druge, zato ker je nekaj tudi za tem. In zdi se mi, da je končni učinek sicer lahko isti, vendar se mi pri tem ne zdi isto, če se borimo za zagotavljanje trajnostnega razvoja oziroma proti vzrokom za e, migracije. Eno je e, precej pozitivno zastavljeno, drugo pa je v bistvu negativen odziv na nekaj negativnega in s tem se ne morem strinjati. Tako da je ta semantični pristop tudi pokazatelj tega, kako se mi lotevamo teh vprašanj. In ne glede na to, katero besedo si bomo izbrali na koncu, mora biti jasno, da tukaj ne govorimo izključno o vzrokih za migracije oziroma za uh, izključno o trajnostnem eh, razvoju. Kot veste, so cilji EIB tudi razvoj zasebnega sektorja v tem, da, teh državah, torej MSP-ju, razvoj uh, družbenih in gospodarskih infrastruktur, tudi transportnih, tudi prometnih infrastruktur ter tudi boj proti eh, podnebnim spremembam. Tako da to je tudi pomembno povdariti in s tem odgovarjam tudi na to, kar je eh, omenila gospa Gresle. Ja, v Evropi je zelo veliko eh, emigrantov iz Južne Amerike, še zlasti v moji državi. Torej, ne govorimo tukaj samo o migracijah iz Južne Amerike proti Evropi, ampak tudi o migracijah, ki obstajajo med državami v, Amerikah, v Južni Ameriki. In zato si mi prizadevamo, da bi lahko tudi v teh državah se vzpostavljali projekti, ki bi prispevali k temu, da se ljudje ne bi odseljevali. Torej, uh, problematika je precej širša. No, kar veliko zapiskov sem si naredila, pa skušam vse upoštevati. Uh, Gospa Hautala, glede tega, da bi morali prositi komisijo naj opredeli vzroke migracije. Ja, seveda, stalno govorimo samo o root causes of migration, torej o boju proti globokim vzrokom uh, za migracije. Ja, v redu, ampak zato, da bomo lahko, se bomo lahko borili proti njim, jih moramo tudi opredeliti in šele na ta način bomo potem lahko tudi ocenili učinek tega boja. Tako da, ja, seveda, uh, strinjam se s tem, da mora biti to vključeno v agendo komisije in eh, na tej podlagi moramo mi dobro upraviti svoje delo, vedeti moramo, o čem govorimo in na tej podlagi se bomo tudi odločili, kateri so predlogi sprememb, ki jih lahko upoštevamo. Potem še nekaj, govorili ste tudi o eh, sistemu satelitov in to sicer ni povezano z povišanjem eh, jamstev to ni vprašanje, ki bi vplivalo na količino teh sredstev. Zdaj pa učinek na proračun v trenutni eh, finančni situaciji bi imeli samo 35 milijonov na vsak način. To je ta eh, čudež množenja kruha in rib. In eh, na tak način bi lahko vplivali na povečanje jamstvenih sredstev v tem skladu. 35 milijonov do leta 2020, kar bi pomenilo tudi zavezo za naslednji finančni ukvir. In odtot ta zelena luč, sicer neuradno, za nova pogajanja, za novi pregled finančnega okvira ter spremembe, ki jih bomo vanj unesli. In te zaveze, ki bodo sprejete, se bodo lahko uporabile tako za področje migracij, kot za področje eh, zagotavljanja varnosti. Ampak ta eh, znesek 35 milijonov res ni tako pretiran, da ga ne bi mogli znotraj proračuna Evropske unije najti. Rok je jutri, kot rečeno, in pripričana sem, da bomo dogovor lahko dosegli. Hvala lepa, gospa Guardia Sabal. Samo tehnično vprašanje. To jamstvo, ki se zagotavlja iz proračuna Evropskega unija, ali to jamstvo zadeva posojilo v celoti? Ali to pomeni, da če posodimo milijardo evrov, Evropska unija zagotavlja jamstvo, Evropski investicijski banki in če se posojilo ne vrne, če mm, dolžnik propade, pomeni, da se to poplača iz proračuna Evropske unije. Torej, zato, da to lahko zagotovimo, moramo zagotoviti jamstvo. Kolikšen odstotek predstavlja to jamstvo? 65 odstotkov posojila? Kdo predstavlja tukaj Evropsko investicijsko banko? Ali lahko odgovorite, prosim, na to vprašanje? Torej, če posodimo 100, kolikšen delež predstavlja garancija, torej jamstvo, ki ga zagotavljamo iz evropskega proračuna? In kolikšen je polog, ki ga mora Evropska unija zagotoviti verjetno Evropski investicijski banki. Lepo prosim, gospa, za odgovor. Hvala, predsedojoči. Pozdravljam to, kar je rekla komisija. Naj to dopolnim. Jamstvo pokriva 65 odstotkov. To izhaja iz devetih odstotkov plačila iz evropskega proračuna. Hvala. Donc, 9% de 65%. Torej 9 odstotkov od teh 65 odstotkov. Torej, če dodamo še 6 mm, milijard, bo 65 odstotkov pomenilo približno 4 milijarde in 9 odstotkov od teh 4 milijard bo pomenilo 360 milijonov iz evropskega proračuna. Seveda, eh, razporejeno skozi čas, ampak globalno to pomeni 9 odstotkov od teh 65 odstotkov iz evropskega proračuna. To moramo imeti v mislih. Gospod Anželj, v imenu komisije, izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, odgovor na vaše tehnično vprašanje še z naše strani, zato ker mislim, da odgovora nismo, naj, ni, ni bil najboljše razumljen. Teh 9 odstotkov pomeni 9 odstotkov za celotno jamstvo. Torej, če damo 39 milijonov eh, garancije, pomeni, da bomo morali teh 9 odstotkov od teh 39 milijard milijonov plačati. Torej, glede na celotni znesek garancije, ki je določena v stotih odstotkov, je treba zagotoviti 65 odstotkov jamstev za, uh, v, če 100 odstotkov pomeni celotno vrednost projekta. Torej, ta odstotek je višji od uh, odstotka, ki sta ga določila svet in komisija. Torej, to pomeni, da je uh, največje tveganje za Evropsko unijo 65 odstotkov tega zneska, ampak pri konkretnem projektu uh, dokler ni bilo doseženih 100 odstotkov sredstev predvidenih za ta projekt, eh, oziroma dokler ni bilo doseženih teh 65 odstotkov, je treba predvideti garancijo v višini 100 odstotkov. Upam, da sem bil jasen, te stvari so precej zapletene. Predsednik, ja, samo nekaj bi želel povedati, da so proračunske posledice take odločitve naslednje. Med izdatke je treba vključiti tudi sredstva, ki so potrebna za garancijski polog, torej teh 9 odstotkov uh, od 65 odstotkov. Če to pomeni uh, eh, 6 milijard, uh, če je to 100 odstotkov, je teh 9 odstotkov, kot smo izračunali, približno 360 milijonov. Tako. To je to. Eh, zahvaljujem se naši poročevalki, jutri bo imela zelo pomemben sestanek v zvezi s tem, potem pa 27. marca, torej čez šest dni, um, poteče rok. 1. aprila bo lahko mandat potrjen in 10. aprila se bo začel prvi trialog v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Guardia Sabal. Zdaj pa dobi besedo gospod Muresan. Uh, in sicer v zvezi z makrofinančno pomočjo za Moldavijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. To je relativno preprost postopek, zato mislim, da smo temu namenili samo 15 minut. Januarja se je Evropska komisija odločila, da dodatnih 100 milijonov evrov nameni Republiki Moldavi v obliki makrofinančne pomoči, zato da bi pomagali tej majhni državi v vzhodni soseščini. 40 milijonov bo v obliki nepovratnih sredstev in 60 milijonov v okviru kreditov v obdobju dveh let in pol. Znesek bo razdeljen v tranše, seveda pa bomo sprejeli in podpisali memorandum o razumevanju memorandum boste podpisali komisija in Moldavija. Kje smo in kakšen je moj predlog, kajti jaz sem poročevalec za mnenje v našem odboru. Pristojni odbor je INTA. Nekaj predpogojev je bilo, v okviru katerih lahko Unija kredite podeli Moldaviji le če so izpolnjeni demokratični standardi, če se spoštuje človekove pravice in tudi pravna država. Sveda ti predpogoji so splošni, tega ne moremo spreminjati. Gre za človekove pravice, za načela pravne države. Mislim, da Moldavici to izpolnjuje, zato mislim, da lahko gremo na naslednjo stopnjo. Govorimo o konkretnem memorandumu o razumevanju, ki bo, kakor sem dejal, podpisan podpisala Liga, Bosta, Komisija in Moldavija. Šlo bo za zelo natančen memorandum o razumevanju z konkretnimi in otepljivimi cilji, ki bodo tudi časovno umeščeni. Moldavija bo morala izpolniti cilje na področju krepitve pravosodja, boriti se bodo morali proti korupciji, podpreti bo treba bolj neodvisno pravosodje, reformiralo se bo pravosodje, sodišča, borili se bodo proti pranju denarja, ukrepili bodo bančni sektor in rešili naj bi tisto veliko bančno goljofijo, v okviru katere je pred nekaj leti izginilo milijarda evrov. Predlagam, da nadaljujemo s tem poročilom. Pripravljeni smo dati tej državi denar, kakor predlaga komisija, seveda pa moramo imeti memorandum o razumevanju in v tem memorandumu morajo biti določeni elementi pogojenosti in v zvezi s tem bom sam predložil nekaj predlogov sprememb. Pogojenost mora biti jasna, kajti to pričakujejo tudi ljudje v tej državi. Oni pričakujejo, da da jim bomo stali ob strani, da bomo pomagali državi v težavah, ampak seveda, če bi omejene vire Evropske unije najkar najbolje izkoristili, potem moramo poskrbeti, da se bodo razmere v državi izboljšale. Še posebej v državi kot je Moldavija. Oni tesno sodelujejo z Evropsko unijo v obliki pridružitvenega sporazuma, poskrbeti pa moramo, da bo država ostala na reformni poti, da bodo spoštovali dogovore iz pridružitvenega sporazuma in v to smer bodo šli moji predlogi sprememb. Rok za vložitev predlogov sprememb je 23. marec ob 10. in o tem poročilu naj bi glasovali v odboru 3. aprila, zato da lahko nadaljujemo z memorandumom in da bo denar na voljo za to državo, kakor sem dejal. Seveda pa morajo biti pogoji jasni in merljivi. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec, to je bilo zelo jasno, zdaj pa gospod Negresko. Hvala lepa, hvala za vaše sporočilo. Upam, da bo to sporočilo prišlo v Moldavije in upam, da bodo razumeli. Namreč zelo pomembno je, da to poročilo še enkrat pošljemo v Moldavijo. Gre za sporočilo odprtosti. Gre za sporočilo tudi podpiranja reform. Mnenje v odboru za proračun ne sme postati politično. Mislim, da bi morali strogo analizirati razmere z proračunskega vidika. Slediti bi morali predlogom kolegic in kolegov iz odbora INTA, potrditi bi morali predlog komisije in to kar takoj. Sredstva ne bodo namenjena vladi, ampak ljudem. Seveda morajo biti vključeni pogoji. Spoštovanje demokracije, boj proti korupciji, pravna država in tako naprej. Seveda to vsi podpiramo, ampak ti pogoji ne bi smeli ovirati pretoka sredstev ljudem v Moldaviji, kajti ljudje tam res potrebujejo našo pomoč, še posebej v tem političnem kontekstu. Mislim, da bi morali še enkrat poslati sporočilo odprtosti in pripravljenosti na pomoč. Gospod pripravljalec mnenja, zato mislim, da bi se morali držati tehnične ravni in ne smemo imeti političnih izjav. Hvala. Monsieur Taron. Kot vidim, ni nihče drug prosil za besedo, razen, no, gospod Tarant. Hvala, gospod predsednik. Strinjam se z pristopom poročevalca. Gospod Negresku me je spodbudil k temu, da spregovorim. Poročilo naj bi omejili samo na proračunske poglede. No, s tem se ne strinjam kajti dobro znano je, da moldavijske banke preko latvijskih, latvijskih, litovskih, estonskih in tudi danskih bank izvajajo pranje denarja. Poročevalca in odbor pozivam, da opozorijo moldavijsko vlado, da naprimer sporozum z Eurojustom izkoristijo za to, da bi to rešili. Ti organi bi lahko moldavijski vladi pomagali, da se izognejo takšnim procesom. In samo še končni komentar. Visoko cenim moldavijske vojake, ki sem jih spoznal v sovjetski vojski leta 83, dobri vojaki so, imel sem jih pod nadzorom, ampak so tudi dobri podkupovalci. Če so želeli iti v mesto, sem dobil moldavijsko vino, seveda, takrat je to bilo spremljivo, ampak v tem primeru bi morali biti strožji. Ja, prévu un, euh, un libellé parfaitement exclu. Hvala lepa. Torej, ne vem, če bo prav eksplicitno tukaj zapisano. Dobro, gospod poročevalec, za danes ostajamo pri tem, glasovali pa bomo 3. aprila. Zdaj pa dobi besedo naš kolega Negresko in sicer sklad za prilagoditev globalizaciji, poročilo o mnenju za eh, tehnično pomoč na pobudo komisije. Izvolite. Hvala lepa, nimam kaj veliko zapovedati, poročilo je jasno. Gre za to, da komisija želi podeliti tehnično pomoč. Tehnična pomoč iz EGF bi lahko šla na nič celih pet odstotka, ampak letos bo zmanjšana z 380 na 310 tisoč evrov. To predstavlja samo nič celih 18 odstotka skupnega proračuna EGF. Komisija predlaga različne načine ponujanja tehnične pomoči, naprimer boljše spremljanje in zbiranje podatkov, gre za izmenjavo informacij, organizacijo, za sedem strokovnjakov. Vse je videti zanimivo. Sam pa bom vseeno nekaj dodal k temu in upam, da boste to podprli. Pogosto se govori v EGF v našem odboru. Komisija bi morala izboljšati komuniciranje v zvezi z priložnostmi, ki jih ponuja EGF, prav tako bi morali bolje komunicirati s prejemniki, Izboljšati bi morali izmenjavo dobrih praks, to ni omenjeno v predlogu komisije, biti bi morali tudi bolj proaktivni, kar zadeva vključevanje nacionalnih stičnih točk, nekatere opravljajo svoje naloge, druge ne, mislim pa, da bi mi morali storiti več za to. Videti bi morali, katera področja potrebujejo to pomoč in seveda EGF bi morali čim bolj izkoristiti. In ne nazadnje še nekaj v poročilu povdarjamo dodatnost. Ta element dodatnosti je bil vključen v upravo EGF na poziv Evropskega parlamenta, merila za mobilizacijo EU v primeru kriz se bodo povečala do 60 odstotkov, tako bomo lahko tudi okrepili delovanje EGF. Zelo pomembno je, da je to omenjeno v poročilu. Podariti sem želel, da je to prišlo od Evropskega parlamenta, torej od nas. Zato je treba tudi to omeniti v poročilu. Hvala. Merci, merci, Hvala lepa. Gospod poročevalec ima kdo kakšno pripombo ali želi besedo? Zdi se, da ne. Tako da bom sam nekaj dodal, namreč vedno sem nekoliko žalosten, da o tem skladu ne govorimo samo takrat, kadar pride do odpuščanj in uh, takrat govorimo o mehanizmu za pomoč uh, gospodarstvu in podjetjem v težavah, tako da se zdi, kot da smo neke vrste uh, sodna medicina tukaj. No, do ponedeljka 27. marca ob 12. lahko pre, uložite predloge sprememb. 3. aprila bomo glasovali v odboru na plenarnem zasedanju, pa 4. aprila. Gospod Depre, sedaj. Gospod Depre, o premestitvah uh, migrantov v Evropski uniji. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, okvir unije za preselitev je to. Uh, Gospod Debri, naj povem nakratko, da ne nameravam uložiti predlogov sprememb na predlog komisije, saj je to zelo pomemben predlog. Ampak, če naj povem nekoliko več in sicer se usredotočim tukaj na proračunskih vidik, bi želel povedati tri stvari. Najprej, prvič, kaj to sploh pomeni, ta preselitev in premestitev. Eh, preselitev zadeva ljudi, ki so v zbirnih centrih, taboriščih v Turčiji, Iraki, v Iraku ali Siriji ali Libiji in katerih določeno število uh, lahko sprejmejo države članice Evropske unije na svojem ozemlju. To pomeni preselitev. Premestitev pa zadeva tiste begunce, ki so že prišli na ozemlje Evropske unije in ki jih je sedaj treba uh, premostiti premestiti znotraj držav Evropske unije v skladu s tako imenovano Dublinsko reformo. No, zdaj pa, kar zadeva proračunski vidik. Zelo težko je uh, opredeliti sredstva, ki jih bo treba predvideti v proračunu v prihodnjih letih. Zato mora komisija vsako leto pripraviti predlog o številu oseb, ki jih je treba znotraj Evropske unije premestiti. Vsaka država članica pa lahko sama določi število oseb, ki jih bo sprejela. Torej, ne govorimo o zelo natančnih številkah eh, in zato je zelo težko opredeliti dejanski strošek te operacije. Drugič, to pa, kar je izredno predvideno in kar potrjuje tudi trenutno veljavna praksa, je naslednje. Vsaka država članica, ki sprejme določeno osebo na svoje ozemlje, bo dobila uh, znesek 10 tisoč evrov. In to ni nekaj novega, to je bilo že dogovorjeno. Uh, potem pa še nekaj. S čimer se strinjam je to, da so do sedaj, ko so se države odločale o tem izven tega evropskega načrta za premestitev na e, dvostranski ravni za premestitev določenega števila oseb, je iz evropskega proračuna za to dobila e, vsoto 6000 evrov. Mislim, da v, če e, vzpostavljamo evropski program za premestitev, premestitev, je normalno, da bomo zato predvideli sredstva tudi v evropskem proračunu. Ne vidim pa razloga in argumenta, zakaj bi iz evropskega proračuna še vedno dajali subvencije določenim eh, državam članicam subvencije, za to, da bi uh, na lastno pobudo se odločile o premeščanju oseb. Uh, no, tukaj nimam predloga sprememb na samo besedilo uh, v zvezi s tem. Torej, z proračunskega vidika govorimo o besedilu, ne z drugih vidikov. Hvala lepa. Predsednik, ali želi še kdo besedo? Izvolite. Presidente, eh, la ringrazio eh, semplicemente per ringraziare. Gospod predsednik, naj se najprej zahvalim poročevalcu Depreju za upravljeno delo, eh, k čemu sicer nimam prav veliko dodati. Mislim pa, da je, no, mislim, da je njegova vizija, mm, s katero je delal, eh, pravilna in mislim, da moramo v našem odboru za proračun zelo resno in pazljivo spremljati vse te predloge. Eh, takšen vtis smo pač dobili pri tem predlogu komisije in to je tudi cilj, ki ga zasledujemo. Tako da še enkrat hvala kolegu Depreju za eh, pripravljeno poročilo in upravljeno delo. Hvala lepa, gospod Savama. Hvala lepa, gospod predsednik. Sveda, potrebujemo enotni postopek. Pozdravljam delo gospoda Depreja. Mislim, da je to zelo velik problem, s katerim se ukvarjamo. No, se bom kar spustil v podrobnosti. Pri nekaterih elementih se delno ne strinjam z linijo poročevalca. Res je, Evropska unija potrebuje integrirano in trajnostno politiko in res je, oblikovati moramo legalne poti za begunce v Evropski uniji, ampak države članice bi vseeno morale imeti pravico, da se same odločajo točno, koliko ljudi bodo preselile. Deset tisoč evrov visok prispevek pokrije samo začetne stroške preselitve države članice. Najbolje ve, vedo, koliko ljudem lahko ponudijo zaščito, koliko ljudi lahko vključijo v družbo in tako naprej. To so tisti najpomembnejši elementi. Še nekaj. Udeležba v okviru bi morala biti prostovoljna. To je zelo zahtevno in težko vprašanje. Sveda, govoriti moramo o tem in razumem, da se vi strinjate z menoj. Financiranje nacionalnih schem za preselitve, to bi moralo biti zajamčeno zaenkrat se podpira samo preselitve v okviru Unije in zaradi tega se zmanjšujejo možnosti za izpolnitev nacionalnih kvot. Še nekaj bi dodal. UNHCR ima veliko izkušenj na tem področju in uh, mislim, da bi morali čim bolj izkoristiti njihove načine dela, tudi ko govorimo o evropskih postopkih. Dobro, to je najbolj pomembno, kar sem želel omeniti in seveda veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Si la parole maintenant, monsieur Colmel. Hvala lepa, gospod Colmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz zahvaljujem kolegi Depreju. Mislim, da je bilo delo dobro opravljeno. V tem poročilu pa vidim nekoherentnost, vsaj v povezavi z drugimi poročili, ki jih obravnavamo. Namreč v drugih poročilih govorimo naprimer postopke za to, kako bi obravnavali vloge v državah članicah za preselitve ljudi, kdo je odgovoren in tako naprej. No, v tem poročilu pa smo omenili te zneske v višini 6 tisoč evrov. Država naj bi dobila 6 oziroma 10 tisoč evrov, če prevzame migranta. Imamo pa tudi predlog komisije in tam gre za izplačilo social, so solidarnostnega prispevka v višini 250 tisoč evrov za vsakega, ki pride. Se upravičujem. Oprostite. Gospod Depre, rad bi še nekaj ponovil in sicer to razlikovanje, ki sem ga poudaril že na samem začetku tukaj ne govorimo o programu premestitve, torej o prenovi dublinskega sistema. Tukaj ne govorimo o teh 250 milijonov, milijonih sankcij. V tem programu za sprem, za porazdelitev migrantov, ki so že prišli na ozemlje Evropske unije, je predvidena ta premestitev oziroma razporeditev migrantov znotraj držav. In o tem tukaj ne govorimo. Tukaj govorimo o preselitvi. To je program, ki ga predlaga Evropska komisija in ki pravi, da bo vsako leto Evropska komisija določila število oseb, naprimer 100 tisoč oseb, ki bodo uh, Eh, iz kampov, taborišč, ki se nahajajo izven Evropske unije, lahko preseljene na ozemlje Evropske unije. Pri tem države članice niso, nimajo obveznosti določene v številkah za sprejem preseljenih oseb. Te številke lahko določijo same. Eh, in Torej, tukaj ne govorimo o tistih številkah eh, za premestitev, saj tukaj kvote niso določene. Govorimo torej o tem, da, drž, da komisija določi, koliko oseb bo preseljenih, države članice pa določijo, kakšne so njihove zmožnosti. Eh, zato v okviru, eh, torej pri izvajanju tega evropskega projekta se bo določalo, koliko št, oseb bo eh, preseljenih v določeno državo članico. Eh, poleg tega pa lahko države članice same odločijo o tem, koliko jih bodo. Eh, mislim, če bodo potem države samice odločale o tem, koliko od teh oseb bodo premestile v neko drugo državo, potem pa ne razumem, zakaj bi morali to plačevati iz evropskega proračuna, če je to njihova odločitev, naknadna. Um, zato še enkrat poudarjam, pri tem mehanizmu ne govorimo o sankcijah, saj to ni mehanizem za premestitev, za premeščanje migrantov. To sem želel takoj uh, obrazložiti, da so stvari jasne. Najlepša hvala, dragi kolega, za to razlago. No, če priznam, se nisem želel spuščati na raven vzrokov in razlogov. Ti se res razlikujejo ampak govorim o zneskih. Zneski so zelo različni. V enem primeru govorimo o 10.000 evrih, v drugem primeru pa govorimo in to, kako je povedala komisija, ne o kaznih, ampak govorimo o prispevku zaradi stroškov. Zneska sta zelo različna. 10.000 evrov na eni strani, 950.000 evrov na drugi strani. Sveda pravimo, da bomo iz tretje države prevzeli begunce in v tem primeru se strinjam z gospodom Sarvamo, to mora potekati na prostovoljni osnovi in to bi lahko podprli tudi z drugimi zneski, ampak vseeno teh 250 tisoč evrov ne smemo pozabiti, kaj ti, kakor sem dejal, v drugih predlogih so vključeni. Je vključen ta znesek in to je privlečeno z neba. Strateško in taktično mislim, da bi morali v odboru za proračun postaviti vprašanje, kaj sploh želimo doseči. Nekaj je jasno. Veliko krat govorimo o korakih, ki gredo v pravo smer in so morda dobri. Ampak mislim, da vsi menimo, da mora zdaj Evropska unija pripraviti integrirano migracijsko politiko. Vsi se strinjamo, da to potrebujemo, po drugi strani pa se vsi strinjamo, da tega zaenkrat še nimamo, zato ker pomembni parametri še niso definirani. To pa zato, ker nekatere države članice še nimajo dovolj politične volje, da bi dosegle sporozum. Vprašanje je, ali se bomo še naprej šli te igrice, da potrjujemo posamezne minimalne korake in ob enem priznavamo, da celovite rešitve še ni. Ali ne bi bilo bolje, da bi mi govorili o finančnih sredstvih? Mi sicer nismo pristojni odbor, pa vendar smo odbor za proračun. Mi bi lahko rekli ne, pozor, ustavite se, sodelovali bomo šele, ko bomo imeli celovit koncept ta možnost eh, obstaja in o tem bi morali govoriti, kajti to je tudi del naše odgovornosti. Ali bomo pustili, da bodo zadeve tekle, kot nažalost tečejo sedaj, ali pa si bomo prizadevali poiskati univerzalno rešitev. Hvala. Drugih prošen za besedo ni, ampak teh 250 tisoč. Gospod Depre, ali nam lahko obrazložite koncept, ali gre tukaj za sankcijo? Gospod predsednik, še enkrat, to ne zadeva predloga, o katerem razpravljamo tukaj. To zadeva sistem premestitve, eh, kakor je zdaj spremenjen dublinski eh, sistem in ki zadeva eh, države članice, ki ne bi sprejele na svojem ozemlju prosilcev za azil v skladu z Dublinsko uredbo. In to, ta mehanizem nekateri doživljajo kot sankcijo, nekateri pa kot alternativo. Sam to raje predstavim tako in sicer gre za alternativo za eh, tiste države članice, ki se ne želijo vključiti v ta mehanizem. In če naj še enkrat. Eh, povem, komisija pravi, torej, ali sodelujete pri, fizi, torej, fizično pri programu za premestitev migrantov ali pa sodelujete finančno. Torej, eh, če eh, ne želite sprejeti eh, migrantov, projektov eh, v skladu s programom za premestitev, ki ga je pripravila komisija, potem boste morali plačati 250 tisoč. Ampak to zadeva, kot sem že rekel, eh, dublinsko reformo. Tukaj pa ne govorimo o tem. Tukaj govorimo o preselitvi migrantov oziroma beguncev in uh, o tem, kako to vpliva na proračun Evropske unije. Gospod Depre, ampak teh 250 tisoč evrov v proračunu, kaj to predstavlja? Lastna sredstva? Gospod predsednik, tehnično morate o tem povprašati komisijo. Hočem reči, ali to pade v žep držav članic ali v žep eh, Evropske unije. Če me spomin ne vara, ampak komisija me lahko popravi, ta denar bo šel v žep tiste države članice, ki bo prevzela begunce, ki jih država plačnica ni želela sprijeti. E, nisem prav prepričana, ali je tukaj kdo iz vrst komisije, ki lahko potrdi, kar sem rekel ali ne. Torej, komisija, torej, kako uh, vi obravnavate to sankcijo, to kazen? No, čakajte, to še ni do, uh, odločeno, še nimamo dogovora o tem. No, ok, ampak če bomo imeli dogovor, pa me zanima, kako se bo to uh, upoštevalo znotraj proračuna. Pa čeprav je to nekaj drugega, kot to, o čemer zdaj tu govorimo. Komisija, imate odgovor na to vprašanje? Hvala, gospod predsednik in hvala gospodu Depreju za uh, to, kako se je zauzel za predlog komisije danes tukaj. No, glede tega konkretnega vprašanja pa bi raje videl, če mi date nekaj časa, da to malo raziščem in vam odgovorim pisno, zato da vam bom res pravilno odgovoril. V redu, torej uh, naslednjič uh, dobimo ta odgovor. V redu, mislim, da so vsi, ki so želeli besedo, dobili. In za konec še gospod Depre. No, želel bi, da je to razlikovanje res jasno, zato ker nočem, da bi imeli nesporazum v zvezi s tem dosjejem. Meni se zdi normalno, da nadaljujemo s sedaj uveljavljeno prakso. Torej, ko se države članice prostovoljno odločijo, da bodo um, sodelovali v načrtu za preselitev, um, bodo dobile 10 tisoč uh, evrov. Uh, Zdaj pa še odgovor gospodu Kelmelu v zvezi z evropsko politiko. In sicer ta resettlement, tako kot je predviden v tem predlogu, je zakonita možnost za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, da pridejo varno na ozemlje Evropske unije. Izbira oseb, ki bodo um, poklicane na um, Eh, ozemlje Evropske unije, bo podvrženo zelo jasno zastavljenemu procesu. Ne bo to stvar mm, mm, volje nekega uslužbenca nekje. Ampak povdarjam to, da je to zakonita možnost in to je pomembno. Zakaj? Zato, ker je cilj evropske politike ta, da ljudje ne bi umirali v sredozemlju, da ne bi bili žrtve eh, prekupčevalcev z ljudmi, pri tem, ko eh, morajo priti na evropsko ozemlje. In zato je ta resettlement, ta preselitev, možnost oziroma pot, ki ji moramo dati prednost pred drugimi, zato da bomo preprečili to, da bodo ljudje še vedno tvegali življenje na poti v Evropsko unijo. Znotraj Evropske unije pa imamo program za reformo Dublinske uredbe. Morda ne bi smel ničesar dodati, ampak ne moram se upreti. Poskusil sem razložiti, kaj menim. Mi se danes ukvarjamo samo z majhnim delom velikega problema in ta majhen del, torej gre za preselitev ljudi, ki potrebujejo pomoč. S tem bi vsaj teoretično naj zmanjšali breme v okviru celotnega migracijskega problema. Kaj to pomeni? Če približno milijon ljudi razmišlja o tem, da bi zapustilo državo, v kateri je naprimer divja vojna, potem bomo sodelovali z UNHCR. Unija lahko reče, mi bomo prevzeli 20 tisoč ljudi. Na koordiniran način in z ustreznimi standardi bi se potem lahko dogovorili, da bomo preselili 20 tisoč ljudi, potem pa bomo govorili o tem, kako jih bomo preselili v okviru držav članic torej 7000 v to državo, 5000 tja in tako naprej. Ali pa. Je za to odgovorna komisija. Ampak tukaj govorimo o prostovoljn, prostovoljnem sprijemu uh, eh, oseb uh, eh, se strani držav članic tukaj v tem mehanizmu za preselitev eh, komisija samo določi cilje in države članice, ki se zberejo na sestanku sveta, bodo določile lastne številke, torej število oseb, ki so jih pripravljene sprejeti. Nekaj drugega sem želel povedati. Tega ne smemo mešati z zelo kontroverznimi 250 tisoč evri kazni, če ni mogoče premestiti ogromnega števila ljudi, ki prihajajo preko meja. No, o tem zaenkrat še nismo niti govorili, to je nekaj popolnoma drugega. Gospod Olbricht, mislim, da zdaj kot odbor za proračun rešim, želimo rešiti problem migracij v Evropski uniji. Celoten problem. Tega problema ni mogoče razdeliti na manjše dele. Seveda imamo morda različna politična mnenja, ampak razumem gospoda Kjörmela. Ne moramo govoriti o posameznih elementih. Govoriti je treba o celoti, o migracijski politiki, azilni politiki in vizumski politiki. Ljudje, ki želijo zapustiti bližnji vzhod, lahko prosijo za vizum. Po drugi strani pa nekateri ljudje zapustijo državo in potem prosijo za pomoč. Lahko pa bodo prišli v Evropo nezakonito. To je vprašanje tistih 250 tisočih. Torej, Vprašanje je zelo zapleteno in upoštevati je treba vse elemente. Če bomo vzeli kot odbor za proračun 10 tisoč in potem 250 tisoč v redu, kaj pa celotno sistem? Ali bomo odprli vizumski sistem za tiste, ki želijo priti v Evropo prostovoljno? Če želijo priti in so pripravljeni plačati, ali želimo, da pridejo za vizumo, ali da pridejo v taborišče in potem prosimo države članice, da jih prevzamejo iz taborišč in tako naprej. Nič novega nimam za dodati k tej razpravi, ampak mislim, da bi morali v parlamentu biti jasni glede tega, kaj želimo doseči z politiko priseljevanja, drugače se bomo ukvarjali samo s posameznimi elementi. Hvala. Ja. Gospod Kölmel. Hvala lepa, gospod predsednik. Morda samo, da povzamem razpravo. Razprava kaže, da vidimo isti problem. In še enkrat želim povedati razumem vse, kar je povedal gospod Depre, ampak še vedno ostaja pri naslednjem, pri prostovoljnem prevzemu migrantov neposredno iz tretjih držav, če sprememo ta sklep, strošek, ki ga pokrije Evropska unija, torej dobi država 10 tisoč evrov na migranta. Ob enem pa teče razprava o predlogu komisije, ki med drugim predvideva naslednje če je migrant že prišel v Evropo in če bi imeli porazdelitveni ključ, ki ga zaenkrat nimamo, ampak če bi ga imeli, potem bi država, ki ne izpolnjuje tega ključa, te kvote, morala plačati 250 tisoč evrov na migranta. Zanima me torej, katera država bi bila potem pripravljena vzeti Migranta neposredno iz tretje države, če bi se pa drugi strani morala bati, da bodo morali spoštovati kvoto. Če bi nekoga vzeli iz tretje države, bi dobili 10 tisoč evrov, če pa zavrnejo enega, ki je že v Evropi, pa morajo plačati 250 tisoč evrov. To nima nobenega smisla. Mislim, da bomo s tem dosegli učinek placeba. Potrebujemo celoten koncept, drugače bomo vedno govorili samo o enkratnih ukrepih in rezultat bo kontraproduktiven. Hvala. No, če še nekaj pojasnimo v tej razpravi, gospod Deprej, ampak teh 250 tisoč evrov bi država, ki bi morala sprijeti tisoč migrantov, eh, morala plačati 250 tisoč evrov sankcij počakajte, ta mehanizem zaenkrat Evropska komisija samo predlaga. V zvezi s tem se moramo seveda še izreči, saj sem poročevalec tudi pri tem vprašanju. In seveda eh, dogovora ne v komisiji, ne v parlamentu o teh 250 tisočih evrih gotovo ne bomo našli. Ampak to, da pa stalno poslušamo, da v Evropski uniji ni volje, da bi vzpostavili uh, koherentno uh, politiko za področje azila, poslušajte, to je pa eh, nesmisel. Na milijone oseb imamo zdaj v uh, taboriščih za begunce, mm, naprimer v Jordaniji in drugot. In ta predlog za preselitev uh, predvideva, uh, da se ljudje iz teh taborišč lahko preselijo v Evropsko unijo unijo nekateri ljudje, zato da malo olajšamo breme, ki ga nosijo te tretje države in zato, da pomagamo tem osebam na poti k boljšemu življenju. In to je realna situacija, to se dogaja vsak dan, saj veste, eh, da te osebe iščejo druge poti za to, da bodo prišle na ozemlje Evropske unije. In kadar pridejo na ozemlje Evropske unije, na mejo ali znotraj Evropske unije in tam uložijo prošnjo za azil, morate to prošnjo za azil obravnavati. Uh, saj ne poza, saj uh, uh, Ženevska konvencija ne predvideva, da morate osebi, ko pride na mejo, podeliti vizum za vstop v državo. Ne, gre za to, da je treba obravnavati prošnjo za azil te osebe, ko se znajde na meji oziroma na ozemlju države članice. Torej, ne mešajte stvari. Vsekakor pa je treba poznati, kako ti postopki potekajo in, eh, in kaj to pomeni. K kakšen je datum te Ženevske konvencije? 1951, ja, po vojni je bila uh, sklenjena in predvsem je bila ta sklenjena z namenom, da se omogoči tistim, ki bežijo iz komunističnih držav, uh, da bodo lahko sprijeti v države, kamor bežijo. No, kakorkoli to sprašujem, zato ker da ne bomo narobe razumeli tega pristopa, namreč, ko govorimo o teh desetih tisočih evrih, kaj to pomeni, kakšen je cilj v proračunskem smislu? Uh, sprejmemo določene elemente, ampak kaj bo, kaj bo to za proračun pomenilo v prihodnosti? Ali so predsedniki naših držav in članic pripravljeni eh, reči, kaj so pripravljeni sprejeti, kakšne kontingente oziroma kako nameravajo skupaj eh, obravnavati prošnje za azil? Eh, poslušajte, to bo trajalo še dve leti, tri leta, preden se bodo kaj dogovorili in v teh treh letih bodo migranti, če se bomo zmenili oziroma dogovorili, da ne bodo dobili pravice do azila v situaciji, ko jih tudi njihova izvorna država ne bo več želela sprejeti. Torej, vprašanje je to, ali se naše države, torej predsedniki vlad in držav strinjajo o tem, da se vzpostavi hitrejši pristop in, in da se skupaj uravnava to vprašanje. Sam mislim, da smo v odboru za proračun sicer zelo prijazni, vendar kam to vodi? Če bomo jutri imeli milijon oseb od teh treh milijonov, ki so zdaj v Turčiji in ki bodo prišli v Evropo, Torej, če jih bo milijon krat deset tisoč evrov, to pomeni deset milijard. Nimam nič proti temu, ampak kaj to pomeni za evropski proračun? Torej, sprejeti neke ukrepe eh, trenutno, ki nas bodo v prihodnosti, pač jutri, pripeljali v slepo ulico, ko ne bomo več eh, eh vedeli, kako naj. Eh, ravnamo s tem eh, in bomo s tem dali eh, v javnost sliko o nemočni in šipki Evropi, potem je to samo dober teren za populiste in njihovo delovanje v, v prihodnosti. Govorimo o tem, da bi prevzeli majhno število beguncev. Potrebujemo celovito enotno politiko. Kdaj naj bi se to zgodilo? Kdaj bodo vse države članice pripravljene reči, da si vsi delimo breme. Zaenkrat vsaj ni tako. Dobro. Da pomirim strahove gospoda predsednika. Prav zato bi države članice morale biti za volanom in države članice bi morale izračunati, koliko obvezujočih sporazumov bodo sprejele, preden bodo iz tretjih držav prevzeli ljudi in potem naj bi dobili 10 tisoč evrov za vsakega. Teh ljudi ne bo milijon, mislim, da jih ne bo niti 100 tisoč. Morda. V okviru postopka za preselitev. Gospod Böge, ne bom podaljševal razprave. Govorimo o specifičnem programu, kako je povedal gospod Depreje. Po drugi strani pa seveda gre da, za to, da potrebujemo koherenten pristop k tej problematiki. Ampak samo nekaj. Morda si bodo kolegice in kolegi to pogledali. Poglejmo si primarno pravo. 68 do 80. To so členi v Lizbonski pogodbi, ki bi jih morali tukaj prebrati. Tudi kar zadeva postavljanje standardov. To smo pred nekaj leti poskusili storiti, ampak tega nismo izvedli do konca. Tam je navedeno, da lahko Evropska unija sprejema sporozume o ponovnem sprejemu s tretjimi državami, da lahko imamo krizni mehanizem za izredne razmere in v 80. členu je še nekaj napisano, namreč gre za solidarnost in pošteno porazdelitev bremena glede stroškov. Vse možnosti imamo, če si zakonodajalec želi pripraviti usklen in celovit pristop. Torej, vse možnosti imamo na voljo. Dobro, gremo seveda k sklepom zaradi tolmačev. Naj spomnim na to, da imamo mnenje pri enem predlogu. Nisem tiskovni predstavnik eh, svete komisije. Ne zastopam jih. Tu želim le reči, pri čem delamo usporedno, da bi rekli, da ni poskuso ključene politike Evropske unije na področju migracije in azila. To ni res. Komisija se trudi, da bi šla po tej poti, ampak tu je premalo zmogljivosti na svetu, da bi to dosegli. Če bi imeli več možnosti na svetu, da bi tam sprejeli predloge komisije, potem bi to bilo dobro in mislim, da bi eh, lahko se celo postavili kip tamo tu na trgu Ples Luxemburg. Dobro, mogoče bi lahko v vašem mnenju imeli kakšno formulacijo, da pozivamo komisijo in svet naj poveste, da je treba te ukrepe vključiti v globalno vizijo in da bi mi želeli, to, da to vpliva tudi na proračunske posledice, da je to treba upoštevati, tudi ta vidik. Moja. To mnenje odbora Libe se mora nanašati na pristojnosti proračunskega odbora pri teh predlogih. Ja, trudim se, da bi šel po toj poti. Predlagam, da ja, naj ne bo predlog, ker imamo splošni dogovor glede usmeritev Evropske komisije na področju proračunskih zadev. Če želimo imeti kaj bolj sklajenega, potem je treba izkoristiti to priložnost in sicer pri proračunu 2018, kaj ne? Ja, tu potrebujemo sklajenost. Mi smo odbor za proračun. Ne moramo sprejeti ukrepov, ne da bi si predstavljali, kakšne bodo posledice v proračunu nje. To je naša naloga. Tako bi lahko imeli veliko delnih ukrepov, zelo simpatičnih ukrepov. Ampak mi moramo tu zajamčiti proračunsko usklajenost in zmogljivosti financiranja o sprejetih odločitvah. Torej, kaj želimo reči? Komisija lahko počne, kar želi, v zelo težkem kontekstu sicer, ampak jaz bi se uprl, kaj ti na svetu ne upoštevajo tega, kar je v mandatu. To ne more trajati, takšna situacija na svetu. To želim reči. No, me, uh... Ne, ampak vseeno lahko včasih eh, izrazimo nek upor, ker ni sklajenosti pri delovanju To je slaba podoba Evropske unije in zaradi tega je več populizma med ljudmi. In eh, tu potem eh, obstajajo tudi poskusi, da bi se vrnili na stare meje. To želim reči. Torej, mogoče bi lahko imeli predlog spremembe. Ne, ni predlogo sprememb, pravite. Ja, lahko zavrnete moj, moje mnenje in to zamete z drugim besedilom, ne vem. Ja, ampak vendarle moramo to izraziti nek govor. Protestiramo, kajti zdi se, da je tu vse pomešno. Prostite, ampak res. Ja, ne strinjam se posebno s tem, predsedujoči. Gospod Fernandez, zelo na hitro. No, moja francoščina ni boljša od francoščine gospoda Depreja in ne morem sam bolje povedati. No, Slišali smo veliko komplimentov, ja, ampak tudi veliko zmede v tej razpravi. To je mnenje za preselitev. Res je, da je to drugače in slišali smo razložitev porazdelitev, ni povezana s kaznimi. Strinjamo se s to politiko. Lahko bi rekli, to je povezano z bolj globalno situacijo, ki jo želimo to oblikovati. Jasno je tudi, da ni veliko proračunskih posledic, kajti države članice prostovoljno tega ne sprejemajo in skoraj da nihče, ampak to je možnost, ki obstaja. Jasno je, da imamo tudi nekaj bolj globalnega. Poročevalec za proračun v letu 2018 je to že omenil. Potrebujemo nekaj bolj globalnega, bolj usklajenega, ker bomo imeli vse politike proračuna Evropske unije v letu 2018. to tu je zelo sektorsko. Strinjam se z gospodom Deprejem, s tem, kar je rekel. Ne strinjam se vedno z njim, ampak danes pa se posem strinjam z njim. Dobro. Potem smo dosegli dogovor ob enajstih. To je krasno, kajti sedaj moramo na glasovanje. In mislim, da ne bomo dolgo glasovali, če bo vse teklo tako, kot si predstavljam kaj ti? Dogodek poteka danes v parlamentu in mislim, da bo težko najti mesto in če želite najti svoje mesto tam, moramo prekiniti zasedne ob 11.10 in ne ob pol 12. Hvala Žeraru Depreju za pojasnila. Brez predlogov sprememb je to predlagal, dobro, ampak vsakdo je izrazil svoje mnenje o tej temi ki bo predvsej problematična in to bo tudi močno vplivalo na politično prizorišče v prihodnjih mesecih. Torej, gremo na glasovanje. Gospod splošni poročevalec, podpredsednik odbora za proračun, gospod Jan Zgejer. Gospod predsednik, ni nobenih zahtev, ni treba glasovati o tem ampak vseeno sem o tem poprašal sekretarjat, kajti želel sem poskrbeti za to, da tu ni nobenih napak. Kajti imeli smo tudi rabo sredstva iz sklada za globalizacijo, mogoče smo pozabili, na transfer pri tej točki, sicer pa ni tu nič, o čemer bi glasovali. Bo. Dobro, torej ni glasovanja. V ponedeljek bomo to preučili. sur la, la, justement la mondialisation. Ja, globalizacija, o tem bomo glasovali v ponedeljek, ja. In to je tudi odgovor na vprašanje Jensa Gerja. Zdaj pa Indrek Taro, glede prerasporeditev v drugih oddelkih. Hvala, gospod predsednik. Kot lahko vidimo, sem se nekoliko zmotil tu nekaj napak je bilo pri lansko letno proračunu, to moramo popraviti s prerasporeditvami. Najprej imamo Evropsko sodišče. Namen je, da bi tu vzeli nekaj denarja iz plačil, iz pristojbin in s tem ne bi pokrili pravne stroške in odškodnine. Tu imamo 160 tisoč evrov. kajti nekateri evropejci so bili uspešni na sodišču in so upravičeni do teh zniskov. To je prva točka. In prosim, da podprete to prerasporeditev. Dobro, če ni ogovorov, je to potrjeno. Ne vidim ogovorov. Gospa Gresle. Excuse-moi, j'ai été ailleurs. Quelle oprostite, druge sem bila, uh, nisem slišala, kakšno nakazilo govorimo. Evropsko sodišče. Ja, v redu, v redu. Nekaj bi rada povedala. To je sedaj že druga prerasporeditev. Imeli smo že eno nakazilo zadnjič. V Nemčiji sedaj. 805 tisoč evrov. Zato, ker sodišče ni pravočasno razsodilo. Davkoplačevalci plačujejo zato, ker sodišče ne upravlja svojega dela. Na to želimo pozoriti, zato ker to ne govori nič dobrega o sodišču ali o Evropski uniji. Podjetje in državljani dolgo čakajo, da pridejo do pravice. Spet mora davkoplačevalec plačevati za to. Mislim, da zadeve niso dobro zastavljene tukaj in upam, da mora odbor za proračunski nadzor še enkrat povabiti generalnega sekretarja. Zanima me, koliko takšnih sodb je še v pripravi. V februarju smo imeli dve ali tri takšne razsodbe, koliko nas, nas jih še čaka. Gendrium proti komisiji, potem še dve podjetji, Plasticos Espanoles in Armando Alvarez in Gasconje, 805 tisoč evrov. Mislim, da ni sprejemljivo, da davkoplačevalci za to plačujejo, mi pa samo rečemo, ja, tako pač je. No, predstavnik sodišča je z nami, mogoče lahko odgovori na vprašanje gospe Gresle. Euh, hvala, predsednik, hvala. Rada bi rekla, da smo morali že dvakrat priti v vaš odbor in prositi za ta nakazila letos, ampak kot veste, smo imeli težave za zamudnimi plačili na sodišču in to je privedlo do teh prilagoditev na sodišču v letu 2016. Reči moram, da bomo morali začeti preučevati učinke teh krepitev, da se ne bomo ponovno znašli v teh situacijah v prihodnosti pri teh nakazilih, ampak zaenkrat smo imeli tudi določena pravna sredstva, postopke, ki so tekli, eh, že tri sodbe imamo letos in v mestnem času imamo še en pravni postopek in prihodnji mesec bo izrečena sodba, ampak samo pri tem postopku gre za kršitev glede razumnega roka presojanja na sodišču. Seveda imamo tudi druge zadeve, do katerih bo lahko prišlo v prihodnosti, ampak zaenkrat bomo imeli še en primer, kjer bomo morali prositi za dodatno nakozilo v to odboru. Ampak to je vendarle problematično, Ali sodišče nima dovolj sredstev? Ali smo pocenili sredstva, ki so na voljo na sodišču za sprejemanje sodb v razumnem predpisanem roku? Mislim, da imamo to situacijo, ker moramo jasno komunicirati. Gospa Gresle. Torej, o tem smo že govorili s sodiščem in Poskušali smo ugotoviti, kakšne dejavnosti opravljajo sodniki, zato da bi dobili pregled in to nam ni uspelo. Mislim, da gre za resno situacijo, če organi EU ne opravijo svojega dela pravočasno, zato moramo preučiti, kako bi razmere morda organizirali drugače. Vsi smo pod časovnim pritiskom, zelo smo obremenjeni, ne razumem, kako je lahko prišlo do tega in mislim, da je treba vedeti, ali gre za kakšno posebno zbornico in kje je prišlo do težav. Ne vem, ali je res razlog za to, da ni dovolj sodnikov. V drugih primerih so pravočasno razsodili. Torej, kakorkoli že, mislim, da bi bilo dobro, če bi dobili dobro razlago Evropskega sodišča, da bi res vedeli, kaj se dogaja. Hvala. Um, Hvala. Ja, strinjam se s tem, kar je rekla gospe Gresle sedaj eh, glede teh težav. Kolikor poznam to situacijo sedaj, mislim, da ni res, da ima sodišče premalo eh, finančnih monetarnih sredstev, ampak mogoče ima sodišče težave pri organizaciji svojega dela. Ampak kakšne so pa dobre novice tu? Države članice tu niso spretne pri imenovanju novih sodnikov, tako da tu lahko še vedno privrčujemo pri plačah neobstoječih sodnikov in lahko izboljšamo napake teh sodnikov. No, to niso napake sodnikov, to so napake drugih v evropskih strukturah, ki tožijo sodišče. Tako da mislim, da moramo v prihodnosti v Evropi delovati tako, da ne prerasporejamo denarja iz različnih oddelkov in postavk, ampak tisti, ki se zmotijo, morajo plačati, ne vem, eh, nemškim, španskim podjetnikom, ampak še vedno prosim kolege naj podprejo to prerasporeditev danes. Me. Ampak tu imamo še en proračunski vidik. Ko sodišče sprejme odločitev, ki ne vem, naloži kazen podjetju, imamo potem osnovo v proračunu in potem gre to v žepe držav članic. In ko je sodišče kaznovano, ker ni moglo izreči sodbo v tako imenovanem razumnem roku, potem plače evropski proračun. Ne vem, mogoče bi lahko imeli načelo, da če dobi denar od kazni država, če imamo sankcij sodišča, potem se to vzame iz zneska, ki je na voljo za podjetja in ne, da to vzamemo iz proračuna unije. Ali bi lahko imeli takšno načelo? Monsieur le rapporteur général. Gospod poročevalec. Govorite zdaj o tem letu ali o prejšnjem letu? Ja, mislim, to ni pošteno, pogosto to omenjam. Ko imamo kazni, gre to v žepe držav članic. Če se sodišče ne more izreči v razumnem roku, če imamo kazni, naj se to vzame iz kazni Evropske unije. Ne vem, to je predlog. <laughs> Ja, Dobro. Mislim, da poskušamo tukaj spremeniti uredbo o proračunu. Inge Gresle in jaz. No, danes ne, danes ne. enkrat sva o tem že govorila. Seveda gre za to, da države članice prihajajoče kazni poskusijo preusmeriti v svoje žepe konec leta. No, rešitev problema bi bila, da bi prihajajoče kazni, torej plačila, uporabili za to, da vi, na primer, v tem konkretnem primeru plačali znesek, ki ga zahteva Evropsko sodišče. No, to je res ironično, ampak te kazni bi lahko izkoristili za to, da bi plačali kazen sodišča. Kajti na ta način se sodišče nekako kaznuje, ampak eh, iz celotnega proračuna Evropske unije naj bi se je malo, če institucija ne deluje tako, kot je treba. Dobro, to pa je res protislovno. Strinjam se, gospod predsednik, z vami. Pogledati si moramo, kako bi lahko uporabili plačila kazni za to Že dolgo si prezadevam za to, da bi ta plačila izkoristili za kaj drugega, ne pa za to, da te kazni potem končajo konec leta v nacionalnih proračunih. V takšnem primeru bi lahko, na primer, pomagali Evropskemu sodišču. E, Dobro, mislim, da bomo zdaj hitro morali zaključiti s tem zasedem. Bomo ponovno to obravnavali. Prosim, da glasujete o tem, ampak imamo tudi ogovor. Kolegica, vi ohranjate vaš govor. Bomo glasovali. Glasujmo torej. Glasovali bomo. Ah, Elektronsko. Ampak vidim, da nimam svoje kartice, v redu. Ne vem, mogoče lahko glasujemo z dvignjenimi rokami. Gospod Depre, tudi vi nimate kartice, jaz tudi ne. Kdo je za? Kdo je za? to nakazilo. Hvala, spusti roke, kdo je proti. Dobro, to je izglasovano. Druga prerasporeditev, ki je tu predlagana za odbor regij, gospod Taron. Odbor regij je res zelo znan po tem, da dela vedno bolj učinkovito. In zato prosimo za nakazilo denarja, da bi ustvarili različna delovna mesta, menda. Navedena so tu. Ali jih moram prebrati ali to vidite? Mislim, da tega ni treba brati. Torej, kaj je pozitivno predlagane spremembe, pomenijo, da je celotno število potrjenih delovnih mest nespremenjeno, ampak tu bomo prehranili 465 evrov in 67 centov. Na to moramo biti ponosni, podpreti moramo to prerasporeditev. Je pa dovolj. Mislim, da ni treba glasovati, ni ugovorov. Dobro, odbor za proračun je sprejel ta predlog. Spremembe glede delovnih mest. Sedaj bomo prekinili zasedanje, nadaljujemo popolne ob 15. Obravnavali. Ne, oprostite ob 14. Oprostite, nadaljujemo ob 14. Zasedanje je prekinjeno.